pomen eh, ekonomskih in socialnih vidikov. Gospodarstvo mora delati za družbo, prispevati mora k socialni koheziji, k socialni vključenosti in k dostojnim delovnim mestom. To mora biti odskočna deska za posameznike in družine, ki tako lahko polne zaupanja načrtujajo prihodnost. Eh, številne, imamo številne pozitivne številke in rada bi jih nekaj omenila, kaj te so pomembne. Evropsko gospodarstvo se širi, imamo rekordno število delovnih mest. Poleg tega smo dosegli tudi um, uh, napredek pri socialnih uh, kazalnikih. Um, dohodki rastejo. Uh, delež ljudi, ki so ogroženi za revščino in socialno izključenostjo, je upadal leta 2017. Več ljudi je zaposlenih. Vse to je pozitivno. Pa vendarle je pred nami velik izziv. Eden od poglavitnih izzivov je po mojem mnenju tole. Torej, dohodki rastejo e, počasneje kot e, BDP in e, to velja za obdobje 12 let. In to meni jasno pove, da um, nismo dovolj vključujoči in to je ključnega pomena za državljane in za Evropsko unijo kot celoto in mislim, da bo to pomembno pri zagotavljanju kohezije eh, in pa eh, pri prihodnosti Evropske unije. 18,6 znaša brezposobnost mladih v Evropski uniji in to je nesprejemljivo visok odstotek. Torej, eh, pobuda za mlade je nesporno prinesla pozitivne rezultate. Ampak zato smo, temu smo še vedno namenili premalo sredstev. Pred nami je veliko dela naši delavci ne morajo izvajati svojih pravic in nimajo socialne pravice. In to je eden od razlogov, zakaj bom podprla predlog spremembe, ki poziva k temu, da bi odpravili pogodbe za ničnimi urami. življenjsko pričakovanje, eh, torej pričakovana življenjska doba eh, raste. Ampak eh, pred očmi moramo imeti tudi oskrbovalce v družinah. Imamo direktivo o usklajevanju osebnega oziroma zasebnega in poklicnega življenja, ampak področje direktive v zvezi z oskrbovalci je šibek in starši nimajo dosti krat, oziroma oskrbovalci dosti krat nimajo pravilnih izbir. Socialne zaveze so prav tako pomembne, kot so pomembni naši ekonomski cilji. In to ni samo sredstvo, oziroma mislim, da potrebujemo specifične cilje na tem področju. In to podpira naš eh, pristop do vseh eh, predlogov v tem poročilu o letni rasti. To poročilo prinaša jasne sporočilo državljanom, da mi v Evropskem parlamentu vemo, da je treba eh, zagotoviti eh, to, da bodo državljani eh, pozitivno in polni zaupanja gledali v prihodnost. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri sestavi tega poročila. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu sveta dobi besedo gospa Čot. Hvala, gospod predsedajoča, poslanke in poslanci. Hvala za priložnost, da govorimo o evropskem semestru danes. To je tema, ki je dan danes še zelo pomembna. Svet meni, da je semester zelo pomemben in vesela sem, da imamo izmenjavo mnenj s parlamentom na to temo. Želimo si, da bi Evropa bila pomembna v vsakodnevnem življenju ljudi in Zato moramo zagotoviti rast delovna mesta, visoko kakovostno izobraževanje, socialno zaščito in tudi okoljsko trajnost. Tukaj moramo ponoviti, da gre za vprašanje lasništva za države članice. Evropski semester poenostavlja reforme, zato je namenjen temu, da bi izboljšali razmere v državah članicah, pa tudi v Evropski uniji nasplošno. Dogovoriti se moramo, kakšen je naš skupni cilj. Poročilo kaže, da je cilj pred očmi. Priložnost je, da o tem govorimo danes in vesela sem, da imamo to priložnost. Pred kratkim ste o tem govorili tudi z nacionalnimi parlamenti. Začnimo na pozitivni strani. Dokazi kaže, da se gospodarstvo v EU krepi, zaposlovanje se krepi in javne finance so vedno boljše. Gospodarstvo raste, izzivi pa še vedno ostajajo. Veliko izzivov ste namenili eh, in navedli tudi v poročilu. Naprimer, staranje prebivalstva, digitalizacija, vpliv digitalizacije na delo, podnebne spremembe in netrajnostna raba naravnih virov. Okrepiti moramo naložbe, to je prednostna naloga, zato da bomo zagotovili bolj robustno okrevanje in da bomo na dolgi rok dosegli boljšo rast. Evropski sklad za strateške naložbe bomo okrepili in to je pomemben korak za doseganje ciljev. Skupaj moramo nadaljevati z delom, zato da bomo odpravili ovire, da bomo sprostili potencial, ki ga imamo in da bomo izboljšali ozračje za naložbe. Rast moramo podpirati z pametnimi fiskalnimi politikami, prav tako pa moramo imeti pred očmi dolgoročno trajnost in vzdržnost naših proračunov. Prav tako je treba izvesti strukturne reforme na trgih dela in na naših trgih proizvodov, zato da se pripravimo na izzive prihodnosti. Mlade moramo opremiti z ustrezno izobrazbo in spretnostmi. Zato moramo v to tudi ulagati. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, kriza je za nami, ampak dediščina krize je še vedno resno vprašanje. Nekateri državljani so še vedno ujeti v revščino in socialno izključenost. Iz tega se le stržka izvijajo. To je zelo pomembno vprašanje za romunsko predsedovanje. Prizadevati si moramo, da bomo pomagali najbolj ranljivim državljanom. Prav tako moramo s politikami pomagati tistim regijam in sektorjem, ki so najbolj izpostavljeni težavam. Poiskati moramo nove rešitve in izkoristiti moramo priložnosti. Sodelovalno gospodarstvo predstavlja velik potencial, ampak ne smemo popuščati na področju zaposlovalnih in socialnih pravic. Zaposlovalne in socialne politike se morajo prilagoditi trgu dela, vendar zaščititi moramo pravice delavcev. Okoljska politika in zelenitev gospodarstva ter zelenitev evropskega semestra lahko občutno prispevate k temu, da bomo lažje dosegli cilj, ki je trajnostna rast in delovna mesta. Posvetiti se moramo izvajanju reform in spremljati moramo napredek v vsaki državi članici. Izmenjati si moramo izkušnje in najboljšo prakso in se učiti drug od drugega. Tesno moramo sodelovati drug drugega spodbujati in podpirati vključujočo rast in delovna mesta. Samo tako bomo lahko zagotovili otipljive prednosti za državljane in tako bomo poskrbeli, da bodo državljani zaupali uspešni Evropi. Hvala za vašo pozornost in hvala za prispevek Evropskega parlamenta, še posebej obeh poročevalcev pri teh pomembnih temah. Ja, Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije gospod Dombrovskis. Draga predsedujoča, poslanke in poslanci. Pričakujemo, da bo Evropa že sedmo leto zapored rasla. Stopnja brezposelnosti je rekordno nizka in proračunski primankljaj in javni dolg se manjšajo. Naša strategija temelji na treh stebrih: naložb, strukturna reforma in fiskalna odgovornost, in strategija deluje. Ampak rast pada in tveganje vedno več. Spopadamo se z trgovinskimi napetostmi in z upočasnitvijo držav v razvoju oziroma gospodarstva držav v razvoju. Prav tako prihaja do padca zagona za reforme v nekaterih državah članicah in v nekaterih državah je še vedno veliko brezposelnih in prav tako obstajajo nerešena strukturna vprašanja, kar ovira naložbe. Veliko je neenakosti tudi znotraj držav članic in med državami članicami. Prav tako je staranje prebivalstva velik izziv. Tehnološke spremembe vplivajo na naše življenje in na naše delo, zato moramo ukrepati. Na nacionalni ravni potrebujemo ciljno usmerjene naložbe in reforme, zato da bomo povečali produktivnost in spodbujali vključujočo rast. Dobre čase moramo izkoristiti za to, da ukrepimo fiskalne tampone in da izvajamo reforme. To se žal ne izvaja v vseh državah članicah. Dosegli smo napredek na področju ESM in bančne unije, ampak nekateri predlogi še vedno niso sprejeti, naprimer, kar zadeva unijo kapitalskih trgov. Na zasedanju Evroskupine ta teden smo govorili o tem, kako bi lahko podprli reforme in naložbe, zato da bi zagotovili konkurenco in konvergenco. Komisija je pripravljena spremeniti svoj predlog v zvezi z programom za izvajanje reform prav v ta namen. Izdali smo tudi oceno v zvezi z ekonomskimi in socialnimi izzivi v vseh državah članicah in v zvezi z makroekonomskimi neravnovesiji. Opredelili smo tudi prednostna področja za naložbe, to bo osnova za programiranje kohezijskih skladov. Kar zadeva makroekonomska neravnovesja, Bolgarija, Nemčija, Španija, Portugalska, Romunija, Švedska in še nekatere druge države se soočajo z neravnovesji, Cipr in Italija pa sta države, kjer so neravnovesja pretirana. Za Hrvaško gre za napredek. Hrvaška ima še vedno neravnovesja, ampak ta neravnovesja niso pretirana. To je dobra novica tudi za njihovo sodelovanje v ERM2 in nekoč članstvo v evru. Tudi v Romuniji smo odkrili neravnovesja, tega lani ni bilo. To je posledica izguba konkurenčnosti, vedno večjega proračunskega primankljaja in ne proticiklične politike. V Italiji nas skrbi zadolženost, prav tako se tam ne izvajajo več reforme, zato bomo spomladi še enkrat ocenili stanje v Italiji. Govorili bomo tudi o stanju ambicij na področju izvajanja reform v Italiji. Od leta 2011 so države članice dosegle napredek vsaj v zvezi z dvema tretjinama priporočil, ampak eh, zagona je vedno manj, kakor sem dejal. Če želijo države članice spet zagotoviti zagon, lahko računajo na našo pomoč. Mi podpiramo 500 reformnih projektov v 25 državah, prav tako bomo financirali še dodatne projekte letos. Če sklenem, drage poslanke in poslanci, Z svojim pristopom smo spodbudili okrevanje in ostati moramo na poti trajnostne in vključujoče rasti. Hvala gospodu poročevalcu, gospodu Van den Kandelareju, pa tudi poročevalcu v senci, veselim pa se konstruktivne razprave. Hvala, hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa dobi besedo gospa Tyson, izvolite. Thank you, uh, madam, uh... Hvala lepa, hvala gospa predsedujoča, gospa državna sekretarka, poslanke in poslanci. Hvala obema poročevalcema, gospe Harkin in gospodu Vanden Kendelarju, za obe poročili v zvezi z letnim pregledom rasti. Pozitivni gospodarski dogodki pomenijo, da vedno več ljudi dela. 240 milijonov ljudi dela v EU in to je največja številka v naši zgodovini. Stopnja brezposobnosti je 6 odstotkov in pol in to je najbolj nizka stopnja brezposobnosti v tem stoletju. Vedno manj ljudi je ogroženih zaradi socialne izključenosti in revščine in zdaj je prvič pod hm, ravnmi iz leta 2018. Ampak, vedno je ampak, ne smemo pozabiti, da rast v Evropi ne koristi vsem državljanom v EU na enak način, kakor je povedala poročevalka iz odbora Empel. Realni prihodki gospodinstev so še vedno pod ravnmi ravni iz leta 2008 v nekaterih državah članicah. Še vedno je veliko brezposobnosti na nekaterih področjih ali veliko revščine. V nekaterih državah članicah je tudi veliko revnih tistih, ki delajo. Zato je poročilo Harkin zelo pomembno in se upada za našo analizo. Zavedamo se, da moramo storiti več na področju spretnosti in novih oblik dela, vključevanja invalidov na trg dela na področju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem in tako naprej. Jeseni smo objavili letni pregled rasti in od takrat naprej eh, objavljamo poročila. 27. februarja smo objavili poročila za posamezne države in tam omenjamo tudi razvoj na področju sociale v državo članicah. Že drugo leto zapored zdaj obravnavamo tudi izvajanje Evropskega stavra socialnih pravic. Poročila po posameznih državah predstavljajo stanje, izzive, in ocene glede političnih odzivov v državah članicah. Imamo tudi socialni semafor in letos smo videli, da je prišlo pri vseh 14 kazalnikih do napredka. Poročila za posamezne države prav tako odražajo potrebe po naložbah v posameznih državah članicah in bolj specifično, kar zadeva evropske sklade. Mi si želimo, da bi zagotovili boljšo sinergijo in komplementarnost, kar zadeva reforme ter črpanje kohezijskih skladov in upam, da bomo lahko bolje uskladili evropske politike in evropske sklade ter evropska sredstva in tako bi lahko evropski stebr socialnih pravic dejansko tudi zaživel v praksi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu odbora ENVI dobi besedo gospod Kovačev. Izvolite za minuto. Hvala lepa, gospa ja. predsedujoča. Gospodarstvo EU raste že šesto leto zapored. To je posledica izvajanja strukturnih reform in ustrezne fiskalne politike. To ugodno ozračje bi nas moralo spodbuditi k temu, da se posvetimo potrebnim ukrepom, zato da zagotovimo, da bosta rast in zaposlovanje trajnostna. Ne smemo obremeniti prihodnih generacij z dolgom. Poskrbeti moramo, da bodo generacije lahko poskrbele same zase. Prav tako ne smemo pozabiti na tveganja, naprimer staranje prebivalstva in netrajnost naraba naravnih virov. Odbor za okolje, odbor Envi meni, da moramo biti bolj odgovorni do gospodarstva in da potrebujemo boljše sisteme zdravstvenega varstva. To je zelo pomembno z tega vidika. S tem, ko spremljamo reforme v državah članicah, mislim, da bi lahko začrtali bolj dolgoročne strategije, kajti določene reforme se pokažejo šele nekaj let potem, ko mm, se jih izvede. Hvala, hvala lepa v imenu odbora za regionalni razvoj, gospa Mihajlova. Izvolite za minuto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Odbor za regionalni razvoj pozdravlja dobre gospodarske obete. Vendar. Skrbi nas, kakšen bi lahko bil učinek na delovna mesta in trg dela. Menimo, da je potrebnih več naložb, tako iz javnih kot tudi zasebnih virov. Države članice morajo bolj sodelovati, privabiti morajo več javnih in zasebnih naložb, zato da se okrepijo partnerstva in da se zagotovi boljša komplementarnost med instrumenti in skladi v EU. Pozdravljamo predloge za večletni finančni okvir in za prihodnje naložbene sklade. Ampak izpostaviti želim, kako pomembno je podpirati strukturne reforme. Zelo pomembno je, da države s tem nadaljujejo. Hvala zdaj pa v imenu odbora za ženske. Dva bosta dobila besedo, najprej Garcia Perez. Izvolite, hvala lepa, gospod predsedajoča. Če želimo nasloviti vprašanja, s katerimi se spopada EU, se moramo dogovoriti, da evropski semester ne bo več instrument, v okviru katerega bi državam nalagali ukrepe, ampak to mora biti politika EU, v kateri zagotovimo trajnost trajnost z vidika okolja, sociale in razvoja. Ne smemo se zapirati med štiri stene, prisluhniti moramo tudi drugim. Ljudje imajo dovolj vrčevalnih ukrepov. Prisluhnimo milijonom tistih, ki so naprimer 8. marca bili na ulicah. Zahtevali so bolj pošteno in bolj socialno ter bolj enakopravno Evropo. Prisluhnimo tistim, ki bodo v petek na ulicah. Ti zahtevajo, da se Evropa dejansko zaveže k preprečevanju podnebnih sprememb. Če želimo, da nam bodo državljani zaupali, ne smemo več izvajati varčevalnih ukrepov. Prejiti moramo na politiko poštene in enakovredne rasti za vse. Hvala lepa, zdaj pa v imenu enakega odbora, gospod Urtason. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, zelo kratek bom. Danes je 13. marec. Smo pet dni po 8. marcu. 8. marca je bilo na ulicah na milijone žensk in tudi moških, zahtevali so spoštovanje svojih pravic. Zdaj govorimo o rasti v EU, ampak tega vidika, ki sem ga omenil prej, se tukaj sploh ne omenja. Prisluhnil sem komisiji in svetu in tudi v poročilu se samo enkrat govori o enakosti med spoloma, kar zadeva razliko v pokojninah. Tako več ne gre. Vsakih šest mesecev se analizira gospodarska politika, podajajo se priporočila, ampak ne govori se o enakosti med spoloma na področju strukturnih reform. Ne govorimo o razlikah v prihodkih, o razlikah med plačami, v razlikah med pokojninami. Lepo bi bilo, če bi bilo naslednjič drugače. Hvala lepa, zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin in nekaj vas prosim, drage kolegice in kolegi. Zelo dolg seznam govornikov imam in lepo prosim, da se držite časa za govor, kajti ob petih bomo glasovali. Vsi veste, kako glasno je v dvorani pred glasovanjem in nikoli mi ni všeč če morajo ljudje govoriti v takšnem okolju. Hvala lepa, zdaj pa v imenu ELS, gospa Kozlovska, za minuto in pol izvolite. Eh, hvala lepa, hvala gospa predsedujoča, gospa, gospod in gospa komisarka. Hvala poročevalcema in poročevalcem v senci, hvala gospe Harkin za uravnoteženo poročilo, hvala tudi za izjemen način, kako je izvajala pogajanja. V poročilu je kar nekaj številk in v poročilu je lepo navedeno, da se zadeve izboljšujejo. Brezposelno, stopnja brezposelnosti pada, gospodarski kazalniki, tako se zdi, so pozitivni. Vendar vse to bogatstvo se ne deli med državljane na enakovreden način. Še vedno imamo 140 milijonov revnih v Evropi. Prav tako je razlika v pokojninah med moškimi in ženskimi, ženskami zelo velika, tudi do 40 odstotkov. Čaka nas torej še veliko izzivov. Prav tako se v EU izvaja digitalna revolucije. To bo vplivalo na naše spretnosti in na naša delovna mesta v prihodnosti. Na tisoče delavcev dela v teh sektorjih, po drugi strani pa je v Evropi veliko ljudi brez osnovnih digitalnih spretnosti. Zato moramo podpirati. Evropo prihodnosti, ki bo tudi digitalna in mobilna. Hvala v imenu socialistov, gospa Arena, dve minuti, izvolite. President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Letni pregled rasti je del Evropskega semestra za ekonomsko politiko in usklejevanje. Po mnenju socialistov in demokratov se v semestru preveč osredotočamo na proračunska ekonomska vprašanja in premalo na socialna vprašanja težko bomo ustvarjali nove delovna mesta, pa tudi vseeno je, če jih ustvarjamo, če bodo slabo plačane, tudi ne pozabimo na nično delovno uro, potrebujemo ustresno ravnovesje in vlagati tudi v prihodnost, v inovacije, v izobraževanje. Poskrbeti moramo tudi za ustrezen okološki, ekološki prehod. Zakaj bi imeli gospodarsko rast, če povzroča še večje ne? Ravnovesja. Socialna pravičnost in kultura sta ogrožena v današnjem demokratičnem sistemu in s tem se soočamo v številnih evropskih državah. Glede tega predloga je res, da je mogoče te socialne težave premustiti tudi v okviru odbora EMPOL je bilo veliko govora o tem. Zagotoviti treba boljši dostop do izobraževanja, poudariti dostojne plače, poudariti tudi kolektivna pogajanja in pogodbe in izvajati obenem reforme, ki ne bodo podkopavale solidarnosti in porazdelitve premoženja. Obenem moramo naložbe preusmeriti v ekološki razvoj. ELS želi predstaviti določene predloge sprememb glede pokojnin. Po njihovem mnenju je edina rešitev za to, da zagotovimo dostojne pokojnine, to, da imamo zasebni privatni pokojninski sistem. ELS lahko povem, da so zasebne pokojnine glavna ovira za zagotavljanje pravičnosti med ženskami in moškimi. Danes ženske niso upravičene do koristi iz zasebnih pokojnin. Če menite, da bomo to vprašanje rešili za zasebnim sektorem, potem bomo še poglobili ta razkol nepravičnosti med moškimi in ženskami. Nasprotujemo temu predlogu sprememb, saj imamo druge možnosti za rešitev te situacije. Hvala v imenu IEKR, eh, e gospod Paket. Eh, Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem Tomu van de Kendelaru za njegovo zanimivo poročilo. Ko sva bila mlajša, sva bila predstavnika mladinskih političnih sekcij in takrat sva se pogovarjala tudi o tem, ali bomo vsi mladi dobili pokojnino. Številni ne vemo, ali bomo dejansko deležni pokojnine, ampak dejansko je treba poskrbeti za prispevke zaposlenih danes. Vedno več izdatkov je po vseh državah, članicah tudi v Belgiji, več kot 15 milijard evrov. Katere ukrepe moramo torej sprejeti, če želimo poskrbeti za to, da bodo mladi, ki bodo delali in delajo, imeli dejansko tudi dostop do pokojnine? namesto da tega dostopa sploh ne bodo imeli. Potrebujemo reformo sistema, ki trenutno ni vzdržen. Če bomo nadaljevali tako, se bomo zaleteli v zid. Vsi bodo morali vrčevati za lastne pokojnine, če bodo želeli imeti prihodnost. V imenu Alde, gospod Kalvi Šambon, minuta 30. Gracias, senjora presidenta. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Gospa komisarka Tizen, hvala, da ste danes z nami. Čisto na kratko bom predstavila svoje stališče. Bom predstavil svoje stališče. V tem mandatu se končno osredotočamo na to, da se bo družba rešila te krize na ustrezen način z izvajanjem socialne politike. Evropski semester se torej osredotoča na socialne vidike in to je treba še toliko bolj povdarjati. Pravite, da je situacija na trgu dela veliko boljša kot kadarkoli, to je morda res, ampak ne smemo pozabiti na to, da če obstajajo določene pomakljivosti na trgu dela v državah članicah Evropske unije, potem je to vse Evropska država. Tudi distribucija premoženja je evropsko vprašanje. Veliko je treba še storiti pri odpravljanju nepravičnosti. V naslednjih socialnih ekonomskih politikah se moramo posvečati odpravljanju vrzeli v smislu nepravičnosti. Najprej moramo poskrbeti za usklajeno ekonomsko in fiskalno politiko, ter ustrezno porazdelitev premoženja na evropski ravni. Obenem potrebujemo tudi solidarnost pri zaposlovanju in pa pri pomoči v primeru brezposobnosti. Gospa Lambert, v imenu zelenih, minuta 30. Se pravi, čujem, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, tudi jaz se zahvaljujem poročevalcema iz odbora Empel, predvsem poročevalki gospe Harkinovi za dobro upravljeno delo. Dobro je, da se zdaj v procesu semestra osredotočamo na podnebne spremembe. V poročilu podarite potrebo potem, da treba razogličiti in posodobiti našo industrijo, prav tako energetski kot tudi prometni sektor. Obenem je treba poskrbeti za okoljsko vzdržnost, kot je povedal svet. Če se ne bomo ustrezno odzvali, bo naše gospodarstvo in naša družba plačevala vedno več ko se bomo soočali z negativnimi posledicami ekstremnih podnebnih dogodkov. V zadnjih letih smo bili priča požarom, poplavam, nevihtam, neurem in samo pomislimo, koliko so bili naši proračuni prizadeti zaradi tega. Vlagati smo morali v odporno infrastrukturo in v dobre, močne javne storitve. To je bistvenega pomena. In zato potrebujemo ustrezen fiskalni manevrski prostor za realne investicije. Hvala. Hvala lepa. Za skupino GUE NGL dobi besedo gospa Lopez Bermeho, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, pravzaprav smo izgubili priložnost ponovno smo izgubili priložnost. Državljani Evrope nočejo poslušati, da enake politike, ki so nas vodile v ta težavni položaj, da naj bi bila še naprej referenca za naslednja leta. Varčevalna politika je bila napaka, bila je katastrofa. Način, kako se je ravnalo z gospodarsko krizo, je vodil do nadaljnega povečanja neenakosti v Evropi in sicer do največjega po drugi svetovni, do največjih neenakosti po drugi svetovni vojni. Euro je bil spremenjen v stroj za um, neenakost med, državljan, med, med državljani, med državami. In sedaj vidimo, da se je ji za dela prebivalcev povečala. To pa ni samo nevarnost za evropske inštitucije, temveč za demokracijo um, nasplošno. In ker je položaj takšen, kot je, v naših poročilih eh, to tudi vidno um, ugotavljamo. Um, nekateri pravijo, da je vse v redu, ampak v bistvu to ne drži. In pravzaprav ni nobenega interesa, da bi eh, enostavno nadaljevali kot doslej. In eh, treba se je zavedati napak. Vemo, da ni enake obravnave vseh. V nekaterih državah Evropske unije je veliko težav za delavce. In eh, nekako smo postali um, sluge multinacionalnih interesov in denarja. In to ne more biti v našem interesu. Gospod Ziltra za ENF, minuto 30 gospod, eh, gospa predsedujoča. i eh, eh, e u poskuša rešiti vse moguće probleme. Evropski semester, potem letni pregled rasti, vse, o vsem se odloča v Bruslju. Um, um, in v evroobmočju je brezposelnost eh, višja in rast nižja kot zunaj evroobmočja. Euro Um, tudi v Združenem kraljestvu in drugih državah je bolje. Um, rešitev pa je enostavna. Enostavno poslovimo se od, se od evra in od te eh, centralizirano, eh, centralizirano upravljenega gospodarstva. Uh, čeprav obstajajo tako enostavne rešitve, jih brez Bruslj ne prepozna. E, in vedno povdarja, da, da potrebujemo še več centralizacije. Tri, govori se o trajnosti, o vključujočnosti e, in tako naprej. In vse, kar obvira e, dejansko rast. Hvala in za samostojne poslance dobi besedo gospod Balčo za eno minuto. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, Povprični evropejc eh, ne razume izraza evropski semester. Poskusil ga bom opredeliti. Evropska unija um, predpisuje najpomembnejše indikatorje za proračun določene države. Vsako leto v aprilu morajo države članice vložiti um, program za stabilnost in svet eh, potem pripravi tudi priporočile za posamezne države in EU eh, nadzira izvajanje teh programov. Praktično so najprej se opredelijo najpomembnejše številke za proračun. Nacionalni parlament se lahko giblje samo znotraj tega okvira. Že to eh, se dotika vprašanja suverenosti, kaj ti suvereni parlamenti ne morejo sami odločati o svojih proračunih. In to je že korak v smer super države. Hvala. Sedaj pa sledijo nadaljni govorniki in govornice najprej gospod Ferber, ki ima minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospa predsednica sveta. Um, uh, torej, Osrednje sporočilo evropskega semestra je, da se bo rast v naslednjih mesecih upočasnila. Konjunktura se upočasnuje, obseg te upočasnitve in posledice za evropsko gospodarstvo bodo odvisne od našega ravnanja. Na eni strani od političnega ravnanja v zadnjih letih, ko smo eh, profitirali od zelo um, dobre konjunkture, pa tudi od eh, političnega ravnanja v naslednjih letih. Če si ogledamo, gledam poročila posameznih držav, se mi zdi, da nekatere države niso ustrezno pripravljene na upočasnitev konjunkture. De, let debelih krav niso izkoristili. Francija je vedno na meji postopka zaradi deficita in poročilo o Italiji je poročilo o neuspehu. Ta izvid, ki ni razveseljiv, um, posta, torej treba si je postaviti vprašanje, zakaj priporočila za posamezne države države in eh, spoštovanje fiskalnih pravil, zakaj se ne opozarja na to, da je to treba izvajati. In to je vedno isto, priporočila se ne izvajajo in fiskalni manevrski prostor se ignorira. Če eh, tako eh, Eh, grimob. Gospodarsko težavnejše čase, pri čimer bo tudi Brexit stal gospodarsko moč, potem bomo imeli problem. Če komisija ni pripravljena skrbeti za izvajanje, bi morali razmisliti o tem, da to naročimo drugim institucijam. Gospod Silva Pereira, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, torej, kar zadeva um, smernice za ekonomsko in, in um, fiskalno politiko, to, kar imenujemo Evropski semester, je eh, to vedno zelo pomembna razprava, ampak seveda se trenutno soočamo tudi s problemi na področju zaradi upočasnitve gospodarstva, veliko predlogov, eh, ki jih eh, je moja eh, skupina predlagala, je bilo tudi sprejetih in dokončna različica tega poročila bo dobila soglasje tudi socialistične skupine. Naš kolega Tom Vanden Kandelare, želim se mu zahvaliti za odlično sodelovanje, ki nam je omogočilo prispevati k temu pomembnemu podnebnemu delu. Glavno sporočilo pr parlamenta je, da ekonomska in eh, proračunska politika eh, mora eh, iti v novo fazo in sicer potrebujemo usklejeno akcijo za bolj trajnostno in vključujočo rast. Potrebujemo, moramo tudi um, odpraviti um, pomankanje um, zasebnih in javnih naložb. In države članice morajo storiti več za gospodarsko rast z višanjem eh, plač. Odgovornost za javni proračun. Uh, Na to je treba opozoriti, moramo pa biti Um, moramo pa tudi investirati v delovna mesta, boriti se proti neenakosti, potem gre za socialno vključenost, za um, en, um, energetski pre, prehod, potem za boj proti podnebnim spremembam in za trajnostno rast. In um, obstaja torej tudi ta druga vizija glede naložb in idej za prestrukturiranje in ti ideje je treba postaviti v, pos, v ospredje, uh, pri tem pa upoštevati predvsem tudi socialni stav dober. In z, um, to je uspelo tudi vključiti v poročilo in zato bomo glasovali za poročilo. Z gospodom Silvero sem uh, bila um, manj stroga, ker je gospod Perez uh, iz uh, iste skupine prenesla tudi na njega svoj čas. Uh, gospod, hoč pa me eno minuto. Gospa predsedujoča, Evropa je v. Eh, dobri konjunkturi, vendar smo pred izzivi. Ta dobra konjunktura ne bo trajala večno in zato se moramo soočiti z izzivi globalizacije, tehnološkim sprememb, eh, novimi delovnimi mesti in tudi z demografskimi spremembami. Sedaj moramo investirati tako, da bomo ohranili eh, sedanje stanje gospodarstva in da bomo ohranjali blaginjo tudi za prihodnost. Moramo se lotiti brezposelnosti mladih in tistim, ki niso nezaposleni, ne v izobraževanju. Um, in treba je investirati več tudi v dualno uh, usposabljanje. Veliko dela nas čaka. Komisija eh, eh, v okviru varčevalne politike in makroekonomskih neravnovisi je ocenila države, Poljska, ni med tistimi, ki eh, zaostajajo, ampak eh, pod Kačinskim je Poljska eh, še naprej eh, in beleži dobro konjunkturo, gospod Čafhauser, eno minuto. Kolegice in kolegi, če, eh, eh, eh, če imate Eh, nek kos mesa v zmrzovalniku in drugega v eh, peči, potem je to seveda velika razlika, katera temperatura je pravilna v katerem primeru. In to je razlika med eh, jugom in severom. In Španija je potrebovala 8 let, da je prišla spet na pot rasti. V Italiji to še vedno ni uspelo. V Franciji Rusiji je to uspelo z 2013 zaradi primankljaja, ki pa mu nismo več kos. Smo v situaciji, kjer primerjalne pridnosti eh, kažejo, da evro območje deluje samo, eh, če imamo eh, agencijo za investicije investicije, ki bo investirala predvsem na jugu, drugače ne bo prihodnosti za evro. Sedaj pa ima besedo gospod Zaran Neopolos. Hvala lepa. V Grčiji. Uh. Ugotavljamo, da se ne držijo več tarifnih pogodb. Uh, delavci morajo sprijeti zaposlitev s krajšanim delovnim časom in delo, takih delovnih razmeri je vedno več. 300 evrov dobijo na mesec in Sirisa um, to hvali in eh, razen tega prija, prihaja do znižanja pokojnin. Eh, vprašal sem Santino se iz Evropske komisije. Vprašal sem ga, kaj pa, če ne bomo recigli tega presežka. In rekel je, potem pa Eh, začne veljati evropski semester. In kaj predlaga evropski semester? Drastične ukrepe, ki bodo privedle do tega, da eh, bo sistem socialne varnosti v držav, držav članicah podkopan. Konkurenčnost z revnimi, z nizkimi pokojninami, ali je to res rešitev tisti, ki ima zasebno eh, zavarovanje, bo moral zavarovati svoja sredstva z investicijami na borzi. E, torej, ukrepi Sirize se zdijo napredni, vendar postajajo vedno bolj nevarni. Gospod Bekar, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Um, um, Želim se najprej zahvaliti cinjeno, cinjeni gospi Harkin eh, iz odbora za socialne zadeve za njeno poročilo. Želim pa se zahvaliti tudi komisiji, kajti komisija opravlja letno delo s tem, da oblikuje odlično orodje za potrebne reforme v državah članicah. Mnoge države pa. Um, Eh, se trudijo premalo ali sploh ne, da bi odpravile probleme in nujne, uh, nujne zadeve, ki jih je treba premagati z reformami. Predvsem, ko gre tudi za trajnostno zagotovanje financiranja socialnih sistemov. Komisija potrebuje v prihodne uh, eh, moč, močnejši sistem, instrument za svarilo, za opominjanje, pa tudi za sprejemanje strožjih ukrepov, predvsem tam, kjer z darili voljivcem zaradi nereforme struktur ali zaradi slabega gospodarjanja eh, se skrhajo sistemi in se krha stabilnost tudi drugih držav in manjše finančno šipkejške, šipkejše države. To niso manjše šipkejše države, temveč velike eh, države na jugu in zahodu Evrope. In sedaj je, je velika potreba po reformah. Gospod Ožuk, eh, eno minuto imate. Pani predsednica, panje. Hvala, gospa predsedujoča, gospin gospodje. Seveda je težko Eh, se enostavno strinjati s tem besedilom. Res je, da potrebujemo investicije in porazdelitev sredstev Evropske unije mora biti tudi geografsko uravnotežena in treba je upoštevati posebnosti regiji. Proti temu seveda nismo. Sem pa zadržan glede drugih vidikov tega besedila. Šele, šele pred šestimi meseci

E, strinjam se z drugimi, ki so spregovorili, da se soočamo z novimi izzivi. Gre za ekonomsko upočasnitev, ki se nakazuje e, potem nepredvidljiv Brexit, ki je pred nami trgovinske vojne in posledice tega in moramo, se, e, moramo biti pripravljeni, pripravljeni na vse to. Mnoga vprašanja so bila postavljena komisiji, ampak glavna odgovornost je pri državah članicah um, na primer reforma trga dela. Um, Um, um, spodbujati ljudi, da bi dlje delali, potem uh, investicije v raziskave in razvoj, potem um, izboljšanje situacije bank, predvsem v nekaterih državah. Vse to je v odgovornosti držav članic in zato želim spodbuditi komisijo, predvsem komisarja Dombrovskega, da v priporočilih za posamezne države to omeni. Moramo biti zelo ambiciozni eh, glede tega. Hvala lepa. To so bili eh, kolegi in kolegice, ki so se pripravili za razpravo. Sedaj pa sledi eh, pritegni pozornost predsedujočega, eh, ker ni toliko časa dobi. Eh, Za vsako politično skupino eh, samo eden. Besedo gospa Maletič. Hvala gospa predsedujoča. E, strukturne reforme, pametno upravljanje z javnimi financami, e, v teoriji je vse to jasno, ampak pri izvajanju je treba se potruditi in zato je treba okrepiti v novem proračunu program podpore reformam, potem gre tudi za e, sklad za strateška vlaganja, vlaganja v digitalizacijo, notranji trg, odpravljanje barijer in ustvarjanje skupnosti enakosti enakih možnosti. Vse to seveda podpiram, ampak sem po, proti predlogom komisije, po katerih je glavni kriterij eh, za razdelitev teh povečanih sredstev eh, število prebivalstva. S tem izgubljamo izpred oči glavni cilj, eh, odpravo razlik v razvoju med državami članicami. Manj razvite države članice, ki se še posebej soočajo z demografskimi izzivi, kjer prihaja do izseljevanja, tem je treba dodatno pomagati in ne zmanjšati sredstva ISFI ali, um, ali tudi sredstev iz strukturnih reform. Hvala lepa. Hvala, gospod Kaput. Grazie. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Spodbujanje investicij, um, proračunska politika in tako naprej. Eh, to je komisija označila kot pridnosti, ki je pred nekaj dnevi um, um, izdala oceno gospodarskega položaja v državah članicah v okviru evropskega semestra. Za Italijo ta situacija naj ne bi bila rožnata in se, kontri, eh, se kritizirajo tudi ukrepi sedanje vlade in da je to korak nazaj.

um, zvišanje javnega, um, javne zadolžitve in tako naprej, nizka produktivnost, razlika med severnim in jugom, um, um, visoka brezposobnost mladih in uh, to bi lahko okužilo tudi druge države. Um, situacija v Italiji se je ekonomsko poslabšala, to drži. Italija in tudi druge države potrebujejo spremembo uh, smeri um, in treba je izvesti ustrezne reforme, ampak Evropska komisija mora bolj, um, uh, bolj um, strogo ravnati tudi s tistimi, ki ne spoštujejo obveznosti. Gospod Marija Zeno. Hvala lepa, gospod predsednica. Evropski semester je sistem, znotraj katerega Evropska unija, zlasti tudi svet in komisija lahko posegata v pristojnosti držav članec v gospodarsko politiko, eh, ki eh, pa nikakor ni povezana s pristojnostmi eh, Evropske unije. To je področje, za katere so pristojne države članice. V okviru evropskega semestra se zgodi naslednje. Eh, Brusel prepoveduje gospodarsko politiko v državah članicah, če ta, na, če ta ne ustreza želenim ciljem. Na ta način se izvaja varčevalna politika in politika drastičnega prilagajanja. Sprašujem se, ali se je komisija pravno zavarovala. Eh, smernice eh, komisije ustvarjajo določeno podnebje, vzdušje, eh, vlade, ki reagirajo proti temu, pridejo na črni seznam trgov. To je dejansko način poseganja komisije v države članice. Komisija bi se morala eh, osredotočiti na lastne eh, pristojnosti in vse druge stvari prepustiti državam članicam, tako plačilno politiko kot gospodarsko politiko. Hvala lepa, gospod Etheridge. Hvala lepa. Eh, govorimo o veliki brezposelnosti mladih. Zakaj se ta ne zmanjšuje dovolj? Eh, kako je s eh, ponudbo in povpraševanjem? Mnogi iščejo delo v Evropski uniji in prihajajo od drugod. Eh, in s tem je seveda težje za ljudi, ki so že v Evropski uniji. Govorite o počasni eh, ekonomski rasti. Socialna politika je enako eh, pomembna kot politika rasti. Če imate to socialno politiko, se bo seveda upočasnil razvoj. Torej, za to, da boste imeli denar za dobre projekte, potrebujete rast gospodarstva. Nihče ne bi slišal uh, za dobrega samaričana, če bi bil ta reven. No, to je bil postopek CatchDI, sedaj pa v imenu komisije gospod Dombrovski. Sprosim, beseda je vaša.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 Mi sedaj nadaljujemo dialog z državami članicami in iščemo skupno razumevanje za izzive in politike, ki jih moramo sprejeti. Pričakujemo nacionalne reformne programe in eh, programe za stabilizacijo do sredine aprila. Komisija pa seveda eh, poziva, eh, da vključite tudi parlamente, socialne partnerje, Eh, da vsi ti sodelujejo pri pripravi nacionalnih reformnih programov. Eh, potem del je seveda tudi predstavitev priporočil za posamezne države v okviru pomladanskega eh, ciklusa, torej veselim se nadaljne razprave z vami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa za svet, gospa Čot, prosim. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, komisarja. Hvala lepa za vaše pripombe. Omenili ste pomembne eh, stvari in vse to bo dragocen input za razprave v svetu. Dotaknili se, se številnih vprašanj, naprimer ekologija, socialne politike, konkurenčnost. Eh, Eh, februarski sklepi so pomemben korak v procesu. To je podlaga, ki bo eh, vodila v eh, sprejem priporočil za posamezne države v teku semestra. V okviru semestra in razprave o priporočilih za posamezne države se moramo zavedati, da moramo privabiti k sodelovanju čim več državljanov in potrebno je okrepiti dialog v prestolnicah in tudi posvetovanja s socialnimi partnerji. Današnja razprava je pokazala sicer razkorake, vendar imamo veliko skupnega in to je del eh, podlaga za naprej. Eh, zaupam v eh, sodelovanje pri izzivih, ki so pred nami, našli bomo primerne rešitve za vse to. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa in sedaj še poročevalca. Najprej gospod Fanden Kendelare za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa kolegom za vse prispevke v razpravi. Evropski semester je priložnost za politično razpravo, ki je tudi zelo zanimiva. Mislim, da smo našli konsens glede tega, kaj so izzivi za naša gospodarstva. Govorili smo o enakosti spolov, o revščini, o sistemih eh, zdravstva, eh, socialnih sistemih, o staranju prebivalstva vendar vsi med nami imamo svoje eh, sezname prioritet. Morda je to samo proračunska disciplina, investicije. Vse to seveda ne bo dovolj. Potrebujemo reforme, investicije in proračunsko disciplino. Vse troje. In prepričan sem, eh, da je evropski semester priložnost, Eh, kjer ne naštevamo zgolj slabih stvari. To je priložnost, da se eh, države članice učijo za velike izzive, ki so pred nami. Mi mm, moramo v svetu zagotoviti, eh, da se bodo lotili reform semester ni neko kaznovanje, ki si ga je izmislila komisija. To je priložnost, da pomagamo našim otrokom, da bodo kos izzivom, ki so pred eh, njimi. Hvala lepa, gospod poročevalcem. Uh, naredili ste dober povzo, povzetek kljub hrupu. Gospa Harkin, kot poročevalka, imate tudi više dve minuti. Uh, Drage kolegice in kolegi, bodite tako prijazni in poslušajte poročevalko. Zelo pomembno je, da eh, podpiramo eh, priporočila za posamezne države iz leta v leto. Potrebno je spremljanje uresničevanja. Eh, komisarka Tyson je poskusila povzeti pri priporočilu, poročila iz mojega eh, priporočila. Gre za ureditev novih oblik dela, boj proti revščini. Nekateri kolegi ste komentirali pokojnine. Seveda eh, mi eh, podpiramo dostop, splošen dostop do starostnih pokojnin, vendar treba je seveda stvari preučiti zakonske pokojnine, pokojnine je treba dopolniti z eh, poklicnimi pokojninami, eh, zasebnimi pokojninami. Eh, mi moramo poskrbeti tudi za dekarbonizacijo industrije, prometa in energije. Mi pozivamo države, članice in svet, naj se zavzamejo bolj za ljudi z invalidnostjo na delovnem mestu nismo vključili uh, stanovanja uh, in uh, brezdomstvo med prioritete v letu 2019. Pozivam vas, da spremljate napredek na teh dveh področjih, saj sta uh, ti dve.